der Präsident. Gospod predsednik. Nadaljujemo z zasedanjem. Še enkrat dober dan. Razglasili bomo rezultate drugega glasovanja. ti rezultati bodo prikazani na ekranu in jih bomo tudi natisnili. Zato ne bom prebral natančnih rezultatov. Najprej protesti, eh, protirasistične demonstracije zaradi smrti Gor Georgea Floyda. Vsi štirje deli resolucije so sprejeti. Eh, predlog spremembe 48 in predlog spremembe 300 sprejeta, 16 zavrnen, 4 in 43 sprejeta, 58 zavrnjen, uvodna izjava 1, izvorno besedilo v dveh delih. Eh, oprostite, mislil sem, da sem izklopil telefon. V dveh delih, torej oba dela sta sprejeta. Uvodna izjava T, zavrnjeno. 59, predlog spremembe 59 sprejet. Uvodna izjava U, eh, o tem smo glasovali v dveh delih in je s tem sprejeta. 17 zavrnjeno, 34 zavrnjeno, 5 zavrnjeno, 18 eh, zavrnjeno in tudi 19 zavrnjeno. potem uh, Kitajska in pa uh, varnostna situacija v, na Kitajskem uh, in pa varnost v Hongkongu. Predlog spremembe 8 zavrnjeno, 9 zavrnjeno, 10 zavrnjeno, 11 zavrnjeno, 12 zavrnjeno. Člen 6, izvorno besedilo, sprejeti so bili vsi trije deli. Predlog spremembe 6 zavrnjen, 13 D zavrnjen člen 12 izvorno besedilo sprejeto, 13 izvorno besedilo sprejeto, 15 izvorno besedilo sprejeto, 22 izvorno besedilo v dveh delih, oba dela sta bila sprejeta, potem eh, predlog spremembe 1 zavrnjen, 2 zavrnjen, 3 zavrnjen, 4 zavrnjen, 5 zavrnjen in 7 zavrnjen. In s tem prihajamo k vzhodnemu partnerstvu pred vrhom eh, leta 2020 eh, glasovanje v sklopu od 1 do 9. Eh, predlogi sprememb so bili zavrnjeni. Člen 1 točka v izvorno besedilo je bilo sprejeto oziroma dvojni v. Potem stanje na šengenskem območju po izbruhu pandemije COVID-19, glasovanje v sklopih 1 do 3, 5 do 6, 10 do 11, vsi predlogi sprememb so bili zavrnjeni, predlog spremembe 7 zavrnjen, izvorno besedilo Člen 7, oba dela sta bila sprejeta, predlog spremembe 8 zavrnjen, predlog spremembe 9 zavrnjen. Izvorno besedilo, člen 13, oba dela sta bila sprejeta, izvorno besedilo, člen 15, oba dela sta bila sprejeta, člen 16, izvorno besedilo sprejeto, člen 17, izvorno besedilo sprejeto. Uvodna izjava B, izvorno besedilo, oba dela sta bila sprejeta, Uvodna izjava E, izvorno besedilo je sprejeto, predlog spremembe 4 je bil zavrnjen. S tem prehajamo k Evropskemu varstvu čezmejnih in sezonskih delavcev v okviru krize zaradi COVID-19. Imamo predloge sprememb 3, 6 in 10, vsi so bili zavrnjeni, predlog spremembe 14 eh, zavrnjen, predlog spremembe 12 sprejet, predlog spremembe 15 zavrnjen, predlog spremembe 16 zavrnjen. Člen 4 izvorno besedilo je bilo sprejeto. Predloga sprememb 4 in 7 sta bila zavrnjena, člen 14 sprejeto je bilo izvorno besedilo, eh, predlog spremembe 13 zavrnjen, predlog spremembe 8 sprejet. Izvorno besedilo člena 19 je bilo sprejeto v obeh, oziroma postane s tem brezpredmetno in sicer oba dela. Člen 23. Prvi del je bil sprejet, drugi del je bil zavrnjen. Predlog spremembe 11 sprejet, 2, 5 in 9 sprejeti. Uvodna izjava O, izvorno besedilo sprejeto, uvodna izjava P, izvorno besedilo sprejeto. Toliko torej o rezultatih glasovanja, drugega glasovanja. Sedaj pa bomo začeli z tretjim uh, glasovanjem. Uh, to se pričenja uh, sedaj uh, in bo potekalo do 19. ure. S tem se glasovanje pričenja, rezultati pa bodo objavljeni ob 21.30. S tem je zasedanje prekinjeno.